točka, še eno obvestilo. Češke oblasti so me obvestile, da je gospod Vojtek Mina zamenjal gospoda Jiržija Havla, začenši s 23. julijem 2012. V skladu s členom 3, odstavkom 2, bo treba počakati, da se preverijo njegove njegovi podatki. Podajam uradno obvestilo. Podpisal je deklaracijo, da nima nobene druge službe, ki ne bi bila kompatibilna z Evropskim parlamentom. Gospod Vojtek Minar bo prevzel svoj sedež v parlamentu in bo užival vse pravice le tega. Drugič. Gospod Viktor Uspaskič mi je podal prošnjo glede parlamentarne imunitete v povezavi s primerom pred regionalnim sodiščem v, Vilnius, v Vilniusu. V skladu s členom 6 odstavkom 3 bomo to prošnjo posredovali odboru za pravne zadeve. Skupina SND